zapisnik seje bo predložen parlamentu, če ne ugovarjate, potem bomo danes sprejete resolucije poslali vsem pristojnim institucijam. Seja s tem prekinjena.